Začenjamo s stankom odbora za nadzor proračuna. Pozdravljam vas v Strasburu. Pozdravljam tudi gosta iz EIB, nekdanjega kolego Aleksandra Stuba. Veliko čas nam je, da ste danes z nami in da se boste z nami pogovorili. Dnevni red imate pred sabo, sprememb ni, tako da je to sprejeto. V novičniku lahko vidite, kateri jeziki se tolmačijo. Kot običajno pa se to prenaša tudi po spletu. Gospa Mogherini je žal zbolela in rada bi vas obvestila, da bomo predstavitev nadoknadili 25. januarja ob 9. uri zjutraj. To bo torej posebni izredni sestanek, na katerega ste vabljeni. Seveda pa želimo gospe Mogherini hitro okrevanje. Tako, četrta točka letno poročilo EIB za 2016. Naj opozorim na dokumente. Rezultati 2016, podpora MSP, trajnostna rast, dokument EFSI, upravljanje, torej kar nekaj dokumentacije imamo strani EIB. To vam polagam na srce, kajti to so pomembne informacije. Poročevalec za letno poročilo je kolega Vali, Gospod Stup, beseda pa je kar vaša, prosim. Hvala lepa, Ingeborg, predsednica. Hvala lepa za te prijazne besede. Zelo sem vesel, da sem se vrnil v parlament. Bil sem član odbora KONT od 2004 do 2008 in skušal sem se spomniti, ali smo takrat imeli razrešnico EIB, pa se ne spomnim mu da lahko preverite. Torej, vesel sem, da sem spet tukaj. Če se prav spomnim, ste potem v mestnem času postali koordinatorka skupine ELS, ko smo delali na tem dosjeju. Da, vedno sem mislil, da je kont fascinantno mesto. Potem pa sem bil tudi 8 let v vladi kot zunani minister, premijer in finančni minister in čisto osebno naj povem, da upam, da razumete kakšen privilegij je, da ste poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, kajti delo, ki ga opravljate, je izrednega pomena. Vpliv, ki ga imate v primerjavi z nacionalnimi poslanci in celo ministri, je velikanski. Veliko dela se seveda dogaja v zakonodajnih odborih, vendar pa kot vsi vemo, sta odbor za proračun in proračunski nadzor verjetno najpomembnejša v parlamentu. Tako da sem res vesel, da sem spet tukaj. Tu se počutim zelo domače. Danes je zanimiv dan, kajti Bernard Hoy, predsednik, sedaj, ko smo mi tukaj, bo predstavljal rezultate EIB za 2017. In če me boste seveda poprašali, potem vam bom za sedaj podal tudi številke. Preden pa preidem na svoj govor danes, želim kot nekdo, ki mu je EU zelo pri srcu, povedati, da je EIB in pet mesecev sem že tukaj, najboljše varovana skrivnost v Evropi. Za vse tiste, ki ste pro-evropski in želite spodbujati to, kar Evropa počne, pa naj se gre okolje, podnebne spremembe, infrastruktura, inovacije ali MSP-ji, bi morali tudi podpirati odločno delo EIB. Malo ljudi ve, da je EIB največja multilateralna banka na svetu, trikrat večja od svetovne banke in desetkrat večja od EBRD. Naj vam podam štirke, naše premoženje 600 milijard evrov. Torej ne naše premoženje, vaše premoženje. Naš kapital je 250 milijard evrov in podajamo posojila in finančne instrumente v višini približno 80 milijard evrov na leto. Če to pomnožite 3-4 krat, ste pri 250 milijardah in proračun EU znaša približno 150 milijard na leto. Torej, vidite, kako močni smo. In to pogosto pozabljamo. Zato mislim, da je pomembno, da vi nadzirate nas in da zagotovite, da se ustrezno obnašamo. In zato sem tukaj. Moje tri točke za danes. Prva, kar se tiče naših rezultatov 2016, potem druga točka EFSI in tretja preglednost. Skušal se bom držati do dejenih petih do desetih minut. Kar se tiče rezultatov, kot vsi veste, je naš cilj, da podpremo gospodarstvo EU, politike, notranji trg. V pomenu kensijanjanstva smo veliko storili. In zahvala gre ne samo komisiji Junkerjevemu načrtu, temveč tudi Evropskemu parlamentu za to, da ste sprejeli EFSI. To je veliko pomagalo. Če si pogledamo ekonomijo v Evropi v tem trenutku, tako ko sem zapustil vlado, je EU začelo biti veliko bolje. Naši ekonomski kazalniki so precej pozitivni, vendar pa lahko bi bilo še veliko bolje. Inovacija, na primer, in zato je EIB. Če si pogledamo inovacije, rezultate za 2016, so številke sledeče. 2016 smo ponudili posojila finančne instrumente proračunske jamstva v višini 83,8 milijard evrov. 83,8 milijard evrov. To je bilo razdeljeno v štiri kategorije. Okolje in podnebje, približno 17 milijard evrov, infrastruktura približno 20 milijard evrov, inovacije 13,5 milijard in potem MSP približno 34 milijard evrov. In to vam nakaže domet teh 84, 83,8 milijard evrov. Če to vzamete in potem to pomnožite s tem, koliko podjetjem smo pomagali, koliko financ smo namenili, pridemo na 280 milijard evrov za 2016, po naših izračunih. približno posojil in operacij, 787 jih je bilo. In potem nas sprašuje, koliko je slabih posojil. Slabih posojil je bilo 26. Kar se tiče celotnega obsega, je bilo to 0,4 odstotka. Torej, zelo, zelo nizka stopna, ena najnižjih od vseh bank na svetu. Imeli smo kar precej sreče in smo se izognili tveganja v tem smislu tudi. Imamo tudi študijo, ki je bila izvedena eksterna za 2015 in 2016 in številke so sledeče iz te študije. Po tej študiji je delo in so investicije EIB ponudili 2,25 milijonov novih delovnih mest, istočasno pa smo zagotovili 2,3 odstotka rasti BDP na ravni EU. Seveda se lahko vedno sprašujemo o izračunu, vendar pa konec koncev je dejstvo, da je EIB odeležena v določenih projektih, to je ustvarjalo 2,25 milijonov delovnih mest, 5 milijonov finance, in ustvarjajo 2,4 odstotka BDP do sedaj in do leta 2020. Številke za 2017 so zelo podobne, vendar pa seveda me lahko potem poprašate kasneje. Druga točka. EFSI. Sam dejansko menim, da je EFSI ena najboljših inovacij Evropske unije v zadnjih letih, kar nekaj letih. Vsi ste vključeni v proračunske postopke, vsi ste evropejci. Proračunska stran EU je ostala relativno konstantna v zadnjih letih. Govorimo o enem odstotku BNI plus minus. In seveda bo Brexit na to vplival. Če ne bomo povečevali celotno obseg nepovratnih sredstev in financiranja in če želite imeti dodatno vrednost, kaj storite? Vključite se eh, s proračunskimi jamstvenimi finančnimi instrumenti in točno to je EFSI storil. Mislim, da je tudi to bilo o pravem trenutku. Vloga Evropskega parlamenta pri tem je bila zelo pomembna. Vsi veste, da bi EFSI naj do srede 2018 ustvaril 350 milijard evrov in EFSI 2500 milijard evrov držimo se te poti, zadnje številke, ki jih imamo, srede decembra nam pravijo, da smo decembra 2017 imeli 256,1 milijarde evrov, ki jih je ustvaril EFSI in smo dosegli 81 odstotkov cilja. Do konca poleta bomo dosegli cilj. Mislim, da je EFSI pri tem bil velik uspeh. Naj dodam še nekaj. EFSI pomeni, da je EIB sedaj bolj spostavljen tega, kot smo bili. Imeli smo velike projekte, 250, sedaj jih je veliko več in veliko jih je veliko bolj tveganih, kot so bili prej. Znotraj banke je torej precej uklevanja, celo strahu bilo, ko smo vzpostavili EFSI, sedaj pa vidimo, da deluje precej dobro. Prav tako smo zadovoljni sodelovanjem z nacionalnimi promocijskimi bankami. 25 eh, sporozumov o sodelovanju imamo in to nas je zbližalo z njimi. Če smem predvidevati, katero vprašanje boste zastavljali. Verjetno me boste spraševali o pomisleki glede distribucije. Lahko vam podam točno številke, kam gre do sredstva, vendar pa predtem želim izpostaviti, da nimamo kvot pri EFSI ali kjerkoli druge ne namenjamo sredstva samo določenih državam. Večja kot je država, večji je obseg investicij, vendar pa če si pogledamo glede na BDP, potem dobimo čisto drugačno podobo. Imamo Estonijo, Portugalsko, Grčijo, Španijo in Latvijo, ki so v spredju. In to je zelo raznoliko. Skušamo torej zagotoviti enako razporeditev, je pa to zelo zahtevno in odvisno od projektov. Ne rečemo torej, potrebujemo več denarja na švedskem ali v Nemčiji. Ne, pogledamo si projekte, ali, ima dodano, ali imajo dodane vrednosti, ali izpolnjujejo kriterije dodatnosti in potem to odobrimo. Vpliv EFSI 2015-2016, podatki iz iste študije, ki sem jo omenjal, številke tukaj so 0,7 odstotka BDP in 690 tisoč delovnih mest. 0,7 in 690 tisoč torej. Mislim, da je EFSI se izkazal. In še tretja zadnja točka pred sklepnimi pripombami - preglednost in upravljanje. Menimo, da smo pionirski, trendseteri, če želite, kar se tiče drugih mednarodnih finančnih institucij. Imamo politiko preglednosti banke, skušamo se držati pravil najboljše prakse. 2016, naprimer, smo se skušali bolj osredotočati, smo skušali biti bolj dostopni in skušali smo se uskladiti zakonodajo EU in sodno prakso. Gledali smo si Olaf, boj proti prevaram. Vemo, da je preglednost pomembna. Zdelo se nam je, dobro, da nas je kont prosil, da objavimo zapisnike odbora direktorjev. In to smo potem tudi storili. Želimo biti kar se da pregledni. Želimo izboljšati naše komuniciranje. Vendar pa istočasno, kot veste, imamo nekatere modele poslovanja pri različnih naložbah, kjer ne moramo biti tako pregledni, kot bi si morda želeli. To pač je ravnovesje, na katerem delamo vse čas. Torej, gospa predsednica, sklepne besede. 2016 je bilo dobro leto za EIB. Kljub Brexitu, kljub Trumpu ali karkoli že, kar se tiče bančnega vidika, je bilo vse lepo in prav. Številke so dobre, dosegli smo naše cilje. Če želite, da odgovorim na vprašanje o 2017, bom podal tudi te številke. Tudi lansko leto je bilo dobro za nas, osebno pa menim, da so trije največji izzivi za 2018, za letos, tile. Najprej večletni finančni okvir po 2020, tudi o tem bom z veseljem govoril, ker spremljam to zelo podobno. In potem druga točka razprava, ki jo imamo o, o podružnici Evropske razvojne banke znotraj EIB, torej da racionaliziramo način, kako delujemo. In potem tretja točka, naši operativni načrti COP, ki jih skušamo vedno dosegati. To so te tri točke, ki sem jih želel povedati. Torej najprej rezultati 2016, potem EFSI in tretja točka preglednost in upravljanje. Hvala lepa, da ste me povabili. Res mi je še, da sem se vrnil. Hvala lepa. Tudi mi smo veseli. Tudi sama se rada spominjam časov s tabo tukaj v našem odboru. To so bili lepi časi. Takrat smo dodatek za pisarne postavili na nove noge, na nove temelje in to je povzročilo veliko razburjenja. Gospod Vali, poročevalec molto il vicepresidente Stub per essere. Hvala lepa, gospa poročevalka. Zahvaljujem se podpredsedniku gospodu Stubu za to, da je danes z nami. Zahvaljujem se za njegovo predstavitev. Eh, močno sem cenil tudi vsa srečanja s predstavniki Evropske investicijske banke. Posredovali so mi tudi podatke, tako da sem lahko analiziral situacijo eh, na področju proračunskega nadzora. Eh, rad svet eh, bi ostal pri eh, tem eh, pristopu in sicer, da se v primeru problemov obrnemo na EIB in da skušamo zadeve razčistiti. V primeru Evropskega sklada za strateška vlaganja je odprtih vprašanj veliko, tukaj so statistični podatki in tako naprej. Videli bomo, kako eh, bodo upoštevane tudi posamezne države in pa njihovo prebivalstvo. Videli bomo, kako bo potekala geografska razporeditev. No, če eh, spregovorim še o nekaterih eh, specifičnih točkah, ki jih želimo izpostaviti v tem poročilu za leto 2016, naj vas spomnim eh, na tiste točke, ki jih je izpostavil Evropski parlament v eh, preteklosti. Eh, zahtevali smo prizadevanje Evropske investicijske banke na, tem, na teh področjih in ena izmed točk, ki jo Evropski parlament vedno znova izpostavlja, se nanaša na uh, celovito poročilo, eh, ki bi vsebovalo vse informacije, kajti danes je situacija takšna, da Evropska investicijska banka pripravlja več različnih poročil. In e, sicer za Evropsko unijo, za področje izven Evropske unije in tako naprej. Bolje bi bilo, če bi imeli eno in celovito poročilo. Kar pa zadeva podnebne spremembe, to zadeva Evropsko unijo, pa tudi eh, države v razvoju. Evropska investicijska banka pri tem zagotovo igra eh, vodilno vlogo. 25 odstotkov vseh vlaganj Evropske investicijske banke eh, je namenjenih energetski učinkovitosti. Torej, Potrebno bo eh, tudi okrepiti prizadevanje Evropske investicijske banke v povezavi z Evropskim skladom za strateška vlaganja. Eh, Uh, in uh, mislim, da uh, se moramo zavedati, da je EFSI projekt, ki bi moral imeti dodano vrednost, kljub temu pa ulaganje Evropske investicijske banke znašajo le 20 odstotkov, medtem ko na področju podnebnih sprememb znašajo 25 odstotkov, kot sem že povedal. Zato je ključnega pomena, da zagotovimo. Uh, večjo udeležbo Evropske investicijske banke, seveda pa je potrebno ulagati v eh, spremembe na področju energetike eh, in eh, odreči se bo potrebno fosilnim gorivom, sicer se bomo vsi morali preseliti na nek drug planet. Evropska investicijska banka je seveda pod velim velikim pritiskom različnih držav članic in pa velikih podjetij, ki želijo nadaljevati z neučinkovitimi vlaganji. Potem pa davčna politika, davčna preglednost, tudi to je eh, tema, ki je zelo pomembna za Evropski parlament. EIB eh, mora zvišati svoje standarde, ko gre za zagotavljanje davčne preglednosti. Pri tem je potrebno izpostaviti eh, predvsem eh, deležnike, ki delujejo v davčnih oazah. Izvedena je bila preiskava, ki je bila zelo pomembna eh, za ta parlament in eh, zaradi tega je potrebno oceniti eh, situacijo v posameznih državah. Vse standarde, ki jih je uvedel ta parlament, pa je potrebno upoštevati tudi v odnosih Evropske investicijske banke. EFSI je zelo pomembno poglavje v tem uh, poročilu. Naj spostavim, da je potrebno izpostaviti cilje Junkarjevega načrta, kajti v eh, prvem eh, načrtu ena pika nič, če lahko tako imenujem to različico, ni bilo dovolj pogojevanja. Eh, tudi eh, preglednica rezultatov ni bila dovolj eh, upoštevana. Potem pa so bile podane nove zahteve Evropskega parlamenta in na koncu je bil sprejet strožji sporazum v zvezi z preglednostjo, v zvezi z pogojevanjem. Tako da kot parlament zahtevamo izvajanje nove uredbe, ki je bila podpisana šele pred kratkim. In zahtevamo več informacij Evropske investicijske banke o posameznih projektih in predvsem o Junkarjevem načrtu. V nasprotnem primeru eh, bodo ljudje menili, da je Junkarjev načrt eh, nekaj, kar bi lahko EIB izvedla že z instrumenti, ki so ji bili na voljo prej. tukaj je ključnega pomena predvsem področje energetike. Potrebno je uravnovesiti eh, sredstva, ki se namenjajo za eh, energetski prehod eh, z sredstvi, ki so na voljo EIB na drugih področjih. Potem pa tehnična pomoč. Evropska investicijska banka je okrepila svoje prizadevanja izven Evropske unije na tem področju pa eh, tudi znotraj Evropske unije. EEB je pokazala, da ima strukturo in pa sposobnost, eh, da poskrbi za kampanje ozaveščanja na eh, terenu in da države članice vzpodbudi k uporabi sredstev. Kolegom bi prosil, kolega bi prosil, da pomaga pri tej promociji skladov, ki so na voljo za ulaganja. In pomembno, eh, pomembna je tudi vloga nacionalnih eh, bank. V Italiji imamo eh, veliko investicijsko banko za uspodbujanje vlaganj in mislim, da bi lahko z pomočjo teh bank zagotovili večje vlaganja Evropske investicijske banke. Torej tudi to je zelo pomembno. Države članice je potrebno spodbuditi, da izvedejo določene reforme sistema zasebnih ulakan. Potrebno je izkoristiti vsa sredstva, ki jih na voljo daje Evropska unija. Mislim, da sem že veliko zadev naštel in uh, Evropski parlament uh, se mora sedaj ukvarjati z uh, poročilom za leto 2016, rad pa bi dal besedo tudi kolegom, tako da uh, prisluhnemo tudi eh, njihovim mnenjem. To je naša prva javna razprava, kajti v tem poročilu, v poročilu za leto 2016, še nismo razpravljali in eh, poročilo parlamenta bo predstavljalo v prihodnih dneh. Hvala lepa. Ja, dank. Ich möchte... Najlepša hvala. Takoj dajem besedo kolegu Stubu, eh, kajti eh, poročevalci ima seveda prednost pred drugimi kolegi. Hvala lepa gospa predsedujoča in hvala lepa, gospod eh, Vali. Imeli smo dobro sodelovanje, potekala je cela vrsta sestankov, tako da smo res eh, lahko izmenjali eh, naša mnenja. Geografska porazdelitev, to je bilo vaše prvo vprašanje in se vre, da eh, Evropska investicijska banka. Eh, skuša kar najbolje upravljati svoje delo, eh, skuša upoštevati pogojevanje eh, in pa specifične lasnosti posameznih območij. Eh, upoštevamo tudi, ali bo projekt prinesel denar ali bo vodil v izgubo. In presenečen sem, eh, ko se včasih obrnemo na kakšno banko, pa ugotovimo, da je to pravzaprav neprofitna eh, banka. Ampak obseg vlaganj je večji letos v Italiji, Španiji ali pa v Nemčiji, ker sta eh, to veliki državi. V Združenem kraljestvu je obseg zelo nizek in sicer iz očitnih razlogov ampak eh, če si eh, ogledamo eh, ulaganja glede na odstotek BDP-ja, je razlika povsem drugačna in danes bomo objavili vse te podatke eh, za leto 2017, eh, na voljo pa so še za leto 2016, objavljeni bodo pri tiskovni konferenci skupaj z Verlenim Hojerjem. Eh, močno eh, ste se osredotočili na eh, podnebne spremembe, govorili ste o energetski učinkovitosti, želite večji povdarek EFSI-ju na tem področju in seveda to želimo tudi mi storiti. Smo ena izmed redkih bank, ki se močno osredotoča na podnebne spremembe, na okolje in smo tudi prva. Um, prva banka na eh, svetu, mislim, da celo, ki je izdala zelene obveznice. Torej, zelo se zauzemamo za to, da bi vlaganje imela pozitiven učinek na okolje. Kot finančni minister moram reči, da je delo, ki ga upravljamo znotraj Evropske investicijske banke, eh, izjemno, izjemno urejeno in eh, uporabljamo eh, davčne, standarde davčne preglednosti in sicer organizacije OECD, BEPS in mislim, da bomo lahko dosegli napredek tudi na tem področju. Omenili ste eh, tudi eh, dodatnost in mislim, da je ta vsekakor zelo pomembna. Kaj eh, počnemo? Smo institucija, ki ima oznako AAA in podpira nas 28 držav članic, zaradi tega vlada veliko zaupanje v našo banko in kadar eh, predstavimo določen projekt, eh, pride do velikega zanimanja vlagateljev v primeru EFSI-ja. Uh, eh, smo v treh ali štirih primerih imeli soodeležbo EIB in uh, povdariti moram tudi, da se uh, veliko bolj ukvarjamo z tveganimi posli in tudi to uh, zagotavlja dodano vrednost. Kajti, če ne bi sprejeli teh tvegan, potem uh, ne bi mogli opravljati svojega dela. Večina eh, programov eh, v okviru EFSI-ja spada med specifične dejavnosti. Nekateri bančniki EIB eh, pogosto rečejo, ali ste prepričani, da se želimo s tem ukvarjati, kajti to ni ravno najvarnejša investicija. Torej tukaj uh, gre eh, za uh, eh, nova odkritja in uh, zagotovo so vlaganja v okviru EFSI-ja uh, tvegana. Najlepša hvala. 12 kolegov se je javilo k besedi in zato bo vsak lahko govoril dve minuti in uh, izjemno stroga bom. Najprej kolega Novakov kot poročevalec v senci. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, veseli me, da lahko imamo danes razpravo o letnem poročilu EIB. In razmišljal sem o prihodnosti, mislim, da je eh, sedaj dober trenutek, da razmišljamo o prihodnosti dve leti pred novim programskim obdobjem in nekaj mesecev pred eh, večletnim finančnim okvirom. Eh, čutim, v zraku, da se bomo soočili z nekaterimi proračunskimi rezi. Ena izmed eh, prvih držav, ki se je pridružila Evropske unije, jo zapušča in eh, zaradi tega bomo imeli vrzel eh, desetih eh, milijard evrov. In eh, seveda nam lahko to vrzel pomaga zapolniti ravno EIB. Poglejmo si recimo področje prometa. Pol biljona nam manjka za 6-7 let, da bi eh, izpolnili naš cilj razvoja eh, območji TEN. Kako bo EIB eh, uspodbujala svoje dejavnosti, predstavljala finančne proizvode ne le v državah članicah, ampak v regijah. Devet od deset županov, s katerimi sem se sestal eh, v eh, okviru eh, svojega dela v eh, odboru za regionalni razvoj sploh eh, ni poznalo dejavnosti Evropske investicijske banke. Kako boste torej poskrbeli za svojo promocijo eh, in eh, sicer pri različnih deležnikih, tudi najmanjših, tukaj ne gre zgolj za prestolnice, kako Eh, sodelovati po letu 2020, ko bomo imeli nov večletni eh, finančni okvir, kako nam boste pomagali razvijati naše cilje, kajti vi ste naša banka, predvsem ste izvedenci, ampak eh, doseči moramo naše politične cilje. Gre za Evropo 2020. Ali nam boste pomagali po brexitu? Hvala lepa. Ja, kolegi Ali, bite. Ja, kolega Ali. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospod podpredsednik Stup, dragi kolegi, najprej bi se rad eh, zahvalil vam, gospod Stup, za predstavitev dejavnosti Evropske investicijske banke za leto 2016. Nikakor ne smemo pozabiti na vlogo EIB, eh, da prispeva k evropski integraciji, k socialni in pa gospodarski koheziji. In zaradi tega mislim, da je potrebno razjasniti nekaj vprašanj. Eh, nekaj ste jih že sami razjasnili, ampak kljub temu uh, imam še nekaj vprašanj. Eh, na štiri temeljne sektorje se osredotočate v Evropski uniji, potrebno pa je oceniti vpliv dejavnosti Evropske investicijske banke. Ali je bil vzorec razporeditve zares optimalen in kakšen bi bil vpliv različnih eh, scenarijev financiranja na štirih prednostnih območjih, eh, kar zadeva rast eh, BDP in pa zaposlovanje. Potem financiranje izven Evropske unije. 8,4 milijarde evrov je bilo namenjenih za temeljna geografska področja, predvsem za prostotrgovinske sporazume vzhodne sosede in južne sosede ali eh, mi lahko razložite, ali so bila posojila povsem v skladu z bančnimi eh, določili in ali eh, niste upoštevali interesov držav članic. Kaj pa više tveganje vlagan izven Evropske unije? In še zadnjo vprašanje. Davčne oaze in pa finančni centri, ki niso pripravljeni sodelovati ali uh, bo, uh, ste zagotovili spoštovanje vseh štirih uh, projektnih uh, ciklov, Tudi, ko gre za plačila, kolikor vem, se pri tem pojavljajo težave. Kolega Flanagan, dva minuta, bite. Kolega Flanagan, za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Veliko vprašanj, ki sem jih želel zastaviti, je zastavil že gospod Vali. Imam pa še vprašanje v zvezi z delovnimi mesti in z eh, vzpostavljanjem novih delovnih mest. Skoraj da se utapljamo v delovnih mestih na Irskem v tem trenutku če eh, bomo vzpostavili še več delovnih mest, potem bomo imeli na koncu vsak po 4-5 eh, zaposlitev. Ampak zakaj eh, imamo toliko delovnih mest? Zato, ker z eno samo zaposlitvijo ne moremo poskrbeti za dostojno življenje. Ljudje so kot psi, ki lovijo svoj rep, zelo so zaposleni, vendar pa to ni nujno dobro tudi za njihov življenjski stil. Ko govorite o 2,25 eh, milijona delovnih mest eh, za obdobje do 2020. Kakšna delovna mesta imate v mislih? in eh, še vaša ulaganja na eh, področju gozdarstva. Zastavljeno, zdaj bi bom vprašanje v zvezi z Irsko. Kam eh, so pravzaprav šla vsa ta finančna sredstva? Veliko sredstev se namenja mm, tudi Irski, ampak mislim, da bi morali upoštevati državljane evropske politike tudi ko gre za trajnost in pa bioraznolikost. Ampak nažalost Vlaganje na področju gozdarstva niso pomagala državljanom, tudi niso pripomogla k bioraznolikosti in vse skupaj je eh, vodilo v situacijo, kjer se pogozduje zgolj na določenih območjih, od tam pa se ljudje izseljujejo zaradi tega, ker eh, več eh, ni mogoča kmetijska dejavnost, torej tam ni mogoče preživeti in načrtujem javno sejo danes večer eh, na območju, kjer je približno 50 odstotkov kmetijskih površin eh, bilo predmet pogozdovanja za vašimi sredstvi, vendar pa eh, na teh območjih ljudi praktično več ni. Hvala lepa. Prekinja predsedojoča. Najlepša hvala. Naslednji nas seznamo je gospod Sarvama. Pa srečno novo leto, predsedojoča. <clears throat> Hvala lepa, gospa predsedojoča. Hvala lepa. Eh, gospod podpredsednik Stup, eh, odlično ste tukaj in lepo vas je videti v Evropskem parlamentu. Vem, eh, da je vaša magična številka tri, ampak zastavim vam štiri vprašanja. Prvič, kakšno je vaše mnenje glede višjih stroškov za sklade, ki jih upravlja Evropska investicijska banka, še prav posebej, ko gre za finančne instrumente v okviru deljenega upravljanja. Drugič, kako bo EIB eh, e e aktivno sodelovala z Evropsko komisijo, da bi eh, zmanjšala obseg finančnih instrumentov v okviru eh, prihodnega večletnega finančnega okvira. Tretjič, kaj menite o statusu Združenega kraljestva po Brexitu? Je situacija jasna ali morda nekoliko nejasna? In še zadnje vprašanje, kaj menite o obdobju, ko uh, nekdani uh, člani uh, upravnega odbora ne smejo lobirati. To obdobje naj bi se povečalo z 6 na 12 mesecev oziroma podaljšalo z 6 na 12 mesecev. Kolega Ashford. Aleksandr, <laughs> welcome back. Aleksandr, lepo pozdravljeni spet med nami. Imam dve vprašanje. Gre za EFSI v, tej, eh, v parlamentu na začetku nismo znali razlikovati med EFSI-jem in pa strukturnimi in kohezijskimi skladi iz prvega poglavja. Nismo razumeli, da bi EFSI naj bil nekaj inovativnega. Zato uh, te sprašujem, ko pričakujemo EFSI 2, uh, kaj bi se morali naučiti iz upravljanja in izvajanja EFSI-a 1, medtem ko se pripravljamo na EFSI 2. Pa drugo vprašanje gre za status eh, Združenega kraljestva po Brexitu. Uh, jaz Brexit globoko obžalujem, jaz osebno trenutno naš status ni določen, ne vemo, kakšen bo v prihodnje naš odnos z Evropsko unijo. Zato me zanima, kakšna je pravna osnova za sodelovanje Združenega kraljestva v vaši banki in drugič, ali menite, da bi lahko Združeno kraljestvo tudi po brexitu ostala članica Evropske investicijske banke? Kolega Liberatske, dve minuti. Hvala, gospa predsedujoča. Gospod eh, podpredsednik Aleksandar, lepo pozdravljeni tukaj. Najprej strinjam se eh, glede uspešnosti in pa vloge, ki jo opravlja Evropska investicijska banka, zato ne bom govoril o tem. Želel bi se osredotočiti na EFSI, Evropski sklad za strateške naložbe. Predvsem eh, se navezujem na geografsko porazdelitev, na vlogo EFSI-ja pri razvoju manj razvitih eh, držav in pa regij. Kmalo bomo organizirali predstavitev na to temo skupaj s predsedujočo. In sicer želimo na poglobljen način razumeti mehanizme, eh, kako bi naj dosegli ta učinek eh, EFSI-ja in ko bo ta predstavitev zaključena, pričakujem tudi določena priporočila. Mislim, da bi morali razpravljati o tem, kako lahko eh, to izboljšamo, predvsem v okviru več, novega večletnega finančnega okvira. Ta bo vredno težaven zaradi Brexita. Verjetno bo ta okvir eh, usmerjen v krepitev investicij in pa industri, industrializacijo. In morda bomo kohezijski sklad povezali z EFSI-jem, eh, tako da bomo lahko eh, vse skupaj pomnožili do zneska 500 milijonov eh, milijard evrov. Kolega Salafranka je naslednji. Hvala lepa, hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi jaz pozdravljam našega starega kolega Aleksandra Štuba. Zahvaljujem se mu za vse informacije, ki jih je dal na voljo o poročilu Evropske investicijske banke. To je res um, impresivno, to je ena izmed najbolj pomembnih uh, investicij na svetu. Uh, podatki, ki ste jih danes predstavili, so res uh, impresivni. 25 milijonov evrov, ki lahko dostopajo do boljše vode, 20 milijonov evrov ima boljšo nastanitev. Uh, 20 um, milijonov oseb je dobilo dostop do boljših um, um, uh, sanitarnih inštalacij. Uh, torej, kot je rekel tudi kolega Vali v zvezi z EFSI-em, trudno je ta uspel mobilizirati uh, samo 173 milijard evrov, torej polovico tega, kar je bilo predvideno, torej 350 milijard evrov. Eh, nekaj več kot 50 odstotkov smo realizirali. Razumem, da se obdobje še ni izteklo, ampak vseeno. Zanima me, kako bomo napredovali pri dosegi tega cilja. In pa drugič, znotraj dejavnosti banke v tretjih državah ste 900 milijonov evrov namenili tudi azijskim državam in pa državam Latinske Amerike. Zanima me, kako je bila prerasporeditev teh sredstev med tema dvema regijama in kakšne so tukaj vaše napovedi za prihajajoče leto. In pa še zadnje vprašanje, gospa predsedujoča. Kakšno je stališče EIB-a e v povezavi z tako imenovanimi zelenimi obveznicami, torej okoljsko zavednimi obveznicami? um, 38 um, milijonov uh, takšnih naložb ste imeli letos, zato me zanima, kakšna bo uloga banke na tem področju. Hvala lepa, kolega Celer. No. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala, gospod eh, Stup, da ste danes z nami. Hvala lepa za ta lep šopek, ki ste ga prinesli našem odboru. Zelo cenim uh, eh, EIB. Imam vprašanje v zvezi z EFSI. To je verjetno dober posel za EIB, kaj ti um, ehm, evropski proračun podpira določene programe, ki tečejo v okviru uh, eh, EFSI-ja. Uh, eh, Jaz sem ugotovil, da gre v primeru Nemčije veliko sredstev naši nacionalni promocijski banki ki lahko sedaj s temi eh, sredstvi iz EFSI-ja spodbuja projekte, ki bi jih pravzaprav morala spodbujati vaša eh, banka, torej EIB. Ehm, no, potem tudi nimamo v celoti oceno tvegan, ehm, kako lahko zagotovimo, da bodo investicije v celoti izvedene tudi z eh, tretje strani. Torej, kako um, nadzorujete ustrezno porabo teh sredstev. Potem videl sem, da ste namenili tudi nekaj naložb za sanacijo, za energetsko sanacijo uh, stavb. No, seveda ta sanacija vpliva tudi na najemnine. To bi lahko uredili tudi s pomočjo izgubljenih preseškov. In pa še tretje vprašanje. parlament se težje odloča za jamstva v primeru tveganih institucij. Eh, kaj se pa zgodi v primeru, da, pot, da je potrebno vračilo denarja, predvsem pri dolgoročno zastavljenih programih? Kolega Kon. Gospod podpredsednik, imam eno vprašanje. Govorite o tveganjih. Jasno je, da kot bančnik morate govoriti tudi o tveganjih. Zanima me, kako se vaši kriteriji razlikujejo od kriterijev drugih poslovnih bank, ki bi prav tako lahko dale na voljo posojila. Dobro, ne v povezavi s posamičnimi projekti, splošno gledano. In ali lahko to opremimo z številkami, kakšen je vas volumen posojil, Eh, za uh, leto 2018. Kolega Ala Sinder, uh, eh, kolegica Ala Sinder, naslednja. Sí, gracias. También le doy la bienvenida, señor Stup. Hvala lepa. Gospod Stup, lepo pozdravljeni. Govorim v imenu gospoda Piniskija, ki se je moral udeležiti zasedanja odbora Empl. Imam nekaj vprašanj. Najprej. Veste, da poročilo, ki smo ga dobili, ni izčrpno. Torej, imamo poročilo o dejavnosti tako znotraj Evropske unije, kakor tudi zunaj Evropske unije. Um, no, in uh, tukaj imamo več uh, podatkov, kot pa iz vašega letnega poročila, ki je prej analitično. Zato vas sprašujem, kdaj bomo lahko dobili bolj integrirano, izčrpno poročilo, ki ga potrebujemo za naše delo. In pa še eno vprašanje v povezavi z geografsko eh, razporeditvijo. Preseneča me, da smo v primeru leta 2016 imeli tri države, eh, Bolgarija, eh, Litva in pa Hrvaška in pa štiri države članice, torej tri, ki niso dobile posojila in pa štiri, ki niso imele dostopa do um, inštrumentov EIB-a. Uh, eh, zato me zanima, zakaj je te države niso dobile teh posojil ali pa niso imele dostopa do inštrumentov EIB-a. Potem imam tudi vprašanje v zvezi z EFSIM, eh, z njegovim izvajanjem eh, v letih 2015-2016 problematična ni samo geografska prerasporeditev, ampak tudi sektorska prerasporeditev. Eh, manjka nam socialnih investicij oziroma o teh EFSI v zvezi s tem niti nimamo podatkov o uporabi EFSI-ja. In pa še vprašanje kodeksa ravnanja. Poslanka je bila prekinjena. Kolega De Jong. Hvala lepa, hvala lepa podpredsedniku Stubu za njegovo predstavitev. Dobro je, da ste govorili tudi o preglednosti. Imam dve kratke vprašanje. Najprej. Revizija mehanizma pritožb EIB. V zvezi s tem potekajo tudi javna posvetovanja in eh, nekatere skrbi preglednost in dostopnost tega pritožbenega mehanizma. Eh, ponavadi, eh, ko postaviš banki vprašanje, v zvezi s tem dobiš odgovor, ampak tega odgovora nisem dobil, zato me zanima, kaj se dogaja na tem področju, kajti tudi to je povezano za preglednost. In pa še vprašanje, Eh, observatorija Evropske unije. Po eh, posojilu 400 milijonov evrov Volkswagenu je Olaf ukrepal in poročilo Olafa v zvezi s tem posojilom kaže na to, da bi to posojilo lahko uh, igralo določeno vlogo tudi pri goljufijah uh, Volkswagna. Eh, tukaj sedaj Volkswagen kaže s prstom na Olaf in obratno. Ali lahko kaj več poveste o tem primeru? Eh, ali lahko zagotovite, da eh, ne bomo v prihodnosti naleteli na podobne probleme? Tudi sama sem se uvrstila na seznam govornikov. Ja, poslovni model je precej uh, varen, 360 milijonov evrov jamstva smo imeli iz strukturnih skladov, torej iz upravljanja finančnih inštrumentov in pa strukturnih skladov. Navezujem se na to, kar sta vprašala kolega Valin Kron in sicer nacionalne promocijske banke. Kako lahko zagotovimo, da nacionalne promocijske banke in pa EIB ne bosta v konkurenčnem boju, kdo je večji in močnejši. Potem zanima me tudi, koliko zasebnih sredstev je vključenih v kapital EIB-ja. E Občutek imam, da ti Javne investicije pomenijo, da EIB privlači predvsem javna sredstva iz držav članic. Zanima me, koliko imate tudi sek, um, sredstev iz zasebnega sektorja. Zanima me tudi, koliko novih uh, zaposlenih je zaposlila EIB v letih 2016 in 2017. Izvolite čas za, govor, za odgovore. Hvala, predsednici in pa poslancem za vprašanja. Skušal bom odgovoriti na um, vsaj večino vprašanj, če že ne na vsa. Odgovarjal bom na vsako posamično vprašanje, da bom jasen in prosim, opozorite me na to, če bom kakšno vprašanje izpustil. Prvo vprašanje je zastavil gospod Novakov. Kako uh, spodbujamo naše proizvode, kako bomo dosegli naše cilje do leta 2020. Ja, mislim, da v zvezi s tem nismo dovolj dobro sporočali do sedaj. Mislim, da nismo bili dovolj dobri pri sporočanju o tem, kaj dejansko počnemo. In uh, moram reči, da. Naša komunikacijska politika je takšna, da se želimo predvsem izogniti temu, da bi o nas pisali v medijih. Zato moramo postati banka dobrih novic, nekako moramo zloščiti naš uh, e, imič in to uh, seveda s pomočjo naših dejanj. V EIB-ju nas je samo malo podpredsednikov, ki imamo politično ozadje. Eh, jaz bi si želel bolj političnega sporočila, ampak veliko članov odbora je pač bančnikov, ki želijo vse skupaj nekako utišati. Kar se tiče izpolnjevanja ciljev do leta 2020, mislim, da nam, nam bo to uspelo, ampak eh, pri tem bo pomembna predvsem razprava o večjem finančnem okviru. Eh, da se dotaknem MMF-a. Moje osebno mnenje je, da eh, bo prišlo do zmanjšanja nepovratnih sredstev. Mislim, da bo komisija predlagala, da bi lahko poskrbeli za 10 odstotkov trenutnega eh, proračuna v obliki finančnih inštrumentov in jamstev. In to bo pomenilo, da bo naša banka morala na novo zastaviti svojo politiko delovanja. Eh, Kaj ti dam vam primer. Če je 10 odstotkov 15 milijard, če to mm, pomnožimo s 3, je to 45 milijard evrov. To pomeni uh, toliko več uh, posla, če se lahko tako izrazim, za nas. In tukaj se bom nevzal tudi na vprašanje predsednice o osebju. Drugo vprašanje. Gospod Ali je imel kar nekaj vprašanj. Gospod vpliv na BDP in zaposlovanje in tudi vprašanje zunanjih investicij. Mislim, da sem uvodoma povedal, da kar se tiče splošnega vpliva EIB, eh, torej na področju zaposlovanja in BDP, 2015-2016 2,5 milijonov delovnih mest in pa 2,3 odstotka BDP-ja to bomo dosegli do leta 2020. To bo naš vpliv na BDP in pa zaposlovanje. In pa drugo vprašanje, kako poskrbimo za uskladitev pravil. Lahko vam zagotovim, da. Naša banka zelo skrbno posluje Eh, jaz sem iz političnega ozadja, ampak lahko vam zagotovim, da preden eh, začnemo za nekim projektom, imamo najprej eh, oddelek uradnikov za posojila, ki se ogledajo projekt, se skupaj analizirajo ehm, skrbno, potem imamo oddelek za upravljanje projektov, potem imamo Eh, odvetnike, ki vse skupaj preverijo in potem še analitiki tveganja in na koncu še eh, uradniki, ki preverjajo skladnost. Torej, vsega možnega vidika si vse skupaj eh, ogledamo in lahko vam zagotovim, da potem dobimo kup dokumentov, ki potem vodijo do odločitev, do odločitev o tem, ali želimo odobriti posojilo za določen projekt ali ne. No in uh, potem moram povdariti tudi to, da teh projektov ne upravčujejo samo, samo ekonomisti, ampak tudi znanstveniki, zdravniki, pravniki, znanstveniki. Vsi preučijo, ali je nek projekt izvedljiv ali ne. In zato imamo tudi eno izmed najnižjih najnižjih stopenj slabih posojil v naši banki. Gospod Flanagan je spraševal o delovnih mestih. Ja, ne morem dati vseh informacij o tem, kaj bo teh 2,5 milijona eh, delovnih mest. Lahko govorimo o vplivu četrte industrijske uh, revolucije, digitalizaciji, o 3D uh, eh, tiskanju. Uh, uh, lahko bi govoril o tem, ampak mi smo pač banka in za razliko od drugih bank skušamo poskrbeti predvsem za to, da ustvarjamo dobro in da ustvarjamo tudi um, kvalitetna delovna mesta. Ali nam to vedno uspe, ne vem, ampak naj vam dam samo en primer. Gozdarstvo in pa biotska raznovrstnost. 300 uh, eh, ljudi se ukvarja v naši banki s tem. Uh, Ne vem, če nam vedno uspe, ampak eh, vsekakor si prizadevamo za to, da bi delali dobro. Gospod Sarva ima postavil štiri vprašanja. Prvo vprašanje v zvezi z višjimi stroški in pristojbinami, eh, ki jih imamo pri izvajanju naših finančnih instrumentov. Ja, uh, najprej vam moram zaupati, da, zasebne, da nas številne zasebne banke ne marajo, ker so naše pristojbine zelo nizke, kajti naša uh, banka ima pač oceno trojni A in to pomeni, da je to banka, ki praktično ne more bankrotirati. Tako da dejstvo je, da smo uh, dejansko cenejši kot večina drugih mednarodnih finančnih inštitucij, drugič. Uh, uh, potem velik del naših ciljev je dosežen in velika večina naših sredstev je v deljenem upravljanju. Eh, no, eh, pri določenem podvajanju sklado pa lahko pride tudi do podvajanja pristojbin in eh, dejstvo je tudi to, da so ponekod naše ciljev cene fiksne in jih ne moremo prilagajati. Tako da nasplošno gledano pa vam lahko zagotovim, da smo dokaj poceni banka. In pa drugo vprašanje, ali bomo aktivno sodelovali z komisijo na področju eh, racionalizacije inštrumentov. Eh, da, to bomo naredili tudi v okviru MMF-a za obdobje po letu 2020. Ampak tukaj moramo biti tudi realistični komisija želi, da uporabimo določene inštrumente v okviru EFSI-ja in ti se sedaj kopičijo. In jaz uh, si ogledujem recimo proizvode finančnih storitev, recimo posojilo preko majhnega in velikega podjetja banke, glede na te in te kriterije. Uh, Včasih je to precej zapleteno, skušamo vse skupaj racionalizirati, ampak pri tem moramo biti vsaki, eh, včasih precej inovativni. Potem še vprašanje v zvezi z Brexitom, o tem sta govorila gospod Sarvama in pa Ashworth. No, um, odnos med uh, Združenim kraljestvom in EB je bil določen v dogovoru dne 7. decembra. Eh, torej, uh, združeno kraljestvo nam deluje 16,1 uh, eh, odstotek, to smo uh, razdelili v dva dela. Um, Ko gre za izplačila v kapitalu 3,5 milijard evrov, to bomo vrnili v obdobju 12 let, po dogovoru o Brexitu. To gre torej, tukaj gre torej za gotovino, zakaj 12 let, zato ker toliko pač eh, traja, da mm, vrneš določena eh, posojila. In pa potem drugi del, približno 35. 36 milijard, to bo pa uplačano v jamstvo, Ta, to jamstvo pa bo amortizirano skozi leta, eh, ko bodo dospela posojila saj imamo 30 do 40 odstotna posojila v Združenem kraljestvu. In pa potem še pravna plat, ali lahko Združeno kraljestvo stane članica EIB. Eh, ne, eh, tako pač velevajo pogodbe in eh, statut. EIB je v lasti držav članic. Nobenih drugih deležnikov nimamo. V primeru EIF-a e je drugače, ampak uh, v primeru EIB-a pa to eh, žal ne gre. Ali želimo še naprej sodelovati z Združenim kraljestvom? Seveda, ampak uh, eh, nažalost to ni možno. Je pa prav gotovo izguba Združenega kraljestva za nas velika izguba. Tega nismo želeli. In pa potem še vprašanje obdobja za premislek uh, ja, tega področja žal ne poznam dovolj dobro. Ampak, če mislite to obdobje za razmislek od pora direktorjev in uh, javnih uslužbencev iz uh, držav članic, ja, res uh, nažal žal ne vem, kako bo to urejeno a question on additionality by Mr. Ashworth. I, I hope. Gospod Ashworth je spraševal v zvezi z dodatnostjo. Ja, eh, nekaj lekcij smo se naučili iz FC1 in to bomo sedaj prenesli v FC2. Um, morali bomo pač razmisliti o tem, kako to narediti na najbolj primeren način. Potem vprašanje liberatski, geografski učinek. Ja, dejansko imam podatke iz leta 2017 o tem, kako so bila sredstva prerasporejena. Mislim, da bo to danes tudi postalo javno. Te številke bodo objavljene na naši spletni strani. Verjetno so številke za leto 2016 podobne nekaj grobih številk. Verjetno vas tukaj zanima predvsem Poljska. EIB je v, mm, na Poljskem financirala posojila v okviru, v znesku 5,4 milijarde, recimo v primeru Španije 10,8 milijard, 2,6 za nizozemsko. Finska 1,6 milijarde, Nemčija 7,25 eh, in tako naprej. No, ampak pomembna je številka ostotka financiranja glede na BDP države, potem je prvi Cipr, potem eh, Hrvaška, Španija, Italija in tako naprej. In to je to se razlikuje tudi od leta do leta. Tu in tam lahko dobite kakšen velik projekt, recimo izgradnja metroja v Madridu, 2,2 eh, milijona in to seveda potem eh, pomeni več, eh, večji delež za Španijo. No, potem nekdo je rekel, da nekatere države niso dobile posojil iz EIB-a in to ni res. Vse države so dobile posojila iz EIB-a. Še vprašanje gospoda Salafranke v zvezi z EFSI-jem. Trenutno so številke boljše, kot ste rekli vi. 226 milijard, eh, to je 82 odstotkov od 350 milijard, ki so bile predvidene. In naš poslovni načrt eh, kaže na to, da bomo dosegli cilj Prej sem rekel, da bi moral EFSI postati eh, bolj pripravljen prezimati tveganja. Pravzaprav sem se zmotil in sem rekel, da smo manj odporni na tveganja. Eh, no, potem naslednje vprašanje. Eh, dejavnosti zunaj Evropske unije za Mediteran 1,26 AKP. BP, OCT in Južna Afrika 1,47 in Centralna Azija in uh, Latinska Amerika 1,99. No, sedaj se govori tudi o razvoju nove Evropske razvojne banke. Tudi tukaj bomo morali racionalizirati naše financiranje, zato da bomo bolj učinkoviti. Potem spraševali ste tudi o zelenih obveznicah. Uh, ja, vsekakor si želimo začeti uh, ta projekt in pa potem še končno vprašanje. Gospod Zele razpraševal, kdo nadzoruje financiranje investicij tretjih strani. Mi imamo uh, oddelek OCCO, oddelek za skladnost, ki vse skupaj zelo skrbno preuči, skupaj z analitiki tveganja, odvetniki, uh, menedžerji projektov in tako naprej. Torej, od desetih uh, projektov, ki jih obravnavamo, uh, se pri skladnosti dveh recimo pojavijo problemi skladnosti. No, mi seveda ne želimo okrniti našega ugleda in ne želimo sodelovati pri nobenem projektu, ki bi bil sumljiv. Vsekakor tukaj zelo, zelo skrbno poslujemo. Potem še vprašanje gospoda Korna. Risk. Kar se tiče kriteriji, kriterijev tveganja. Ja, naši kriteriji so sicer enaki, ampak začetna razlika je ta, da mi nismo um, profitna institucija, druge banke pa to so. Potem še uh, skrbno poslovanje, pregled skrbnega poslovanja je pri nas eh, eden izmed najstrožjih na svetu. Nič cela štiri odstotka uh, znaša pri nas stopnja napak in s tem se lahko pohvali samo malo katera banka. No in tudi, ko gre za recimo neprofitno posojilo, to ne pomeni, da ne dobimo denarja nazaj, to pomeni samo, da to. Uh, izpostavimo in si prizadevamo za prestrukturiranje tega posojila. Mislim, da sem že odgovoril na vprašanje o geografski razdelitvi. Kar se tiče celovitih poročitev, bom moral še pogledati in se na to vrniti. Potem pa vprašanje gospoda De Jonga, kar se tiče revizije mehanizma za pritožbe. Imel sem sestanek s poslovno strano, ki se s tem ukvarja in izvedel sem, da imamo 5000 vprašanj ali pritožb, s katerimi se ta oddelek ukvarja. Nicera 2218. to bomo imeli razpravo v pravnem odboru, kot je bilo zapisano v javnih posvetovanjih 2017. To si bomo gledali, takoj ko bom prišel iz dvorane, upam, da bomo lahko podali odgovor, kar se da hitro. Včasih imamo malo zaostankov. Kar se tiče primera Volkswagen, da, lahko vam ponudimo pisni odgovor. Seveda pa je to občutljivo vprašanje tudi v javnosti in rad bi bil zelo natančen glede tega. In končno, gospa predsednica, se upravičujem, da sem bil malo daljši. Vprašanje MPB-jev, NPB-jev, nacionalnih promocijskih bank. Mislim, da je to zelo pomembno. Mislim, da je vprašanje teh bank glede FCA bilo dobro za nas, kajti lahko smo sodelovali z njimi. Ni bilo toliko konkurence in vem, da je naš predsednik Werner Hoyer človek, ki namenja prav posebno pozornost MPB-jem in z njimi dobro sodeluje. Imamo 25 sporozumov o sodelovanju z različnimi MPB-ji, ki so različne po državah, nekateri jih nimajo, sploh nimajo, druge pa imajo velike kot naprimer Nemčija. Kje pa je to še pomembneje? To je v večletnem finančnem okviru. Gospod Caro vam bo to vedel in vsi, ki se ukvarjajo s tem. Če, tako kot komisija morda lahko predlaga, bomo imeli enotni sklad in bomo potem vedno več finančnih instrumentov in bančnih jamstv porabljali tekom časa, potem bo EB nad enakimi pogoji, po pogojih pogodbe, ki nam jih namenjajo. Potem bomo lahko sodelovali še bolj tesno z nacionalnimi promocijskimi bankami in gotovo bomo to storili. Nimam številke o zasebnih skladih, v primerjavi z javnimi. Vem pa, da vključujemo predvsej tudi zasebne plati. Lahko vam to podam kasneje. Kar se tiče novega osebja, ko se je EFSI vzpostavil, je banka imela približno 2500 zaposlenih, 40 rado po svetu, še pa posebno v Evropi. Sedaj jih imamo 4000. In sedaj smo zaposlovanje zamrznili zaradi veliko razlogov. Jasno pa je in res je, da več kot poslujemo, več posla kot imamo, več osebe bomo potrebovali. Konec koncev. To je zanimiva institucija tudi v smislu, da imamo veliko mladih, novih mladih. Delal sem skoraj vseh je v institucijah, tudi vi. Včasih je tendenca, da da ostanete v instituciji, kjer ste ali skačete od ene do druge. Veliko je zavez eh, osebja EIB, da ostanejo v EIB 20-30 let, ampak sedaj imamo nov sistem, kjer imamo 4 letne pogodbe in prihaja veliko mladih. Lahko vam pa podamo tudi natančne številke za 2015 in 2016. Upam, da sem s tem vsaj delno zajel vsa vprašanja, ki so bila zastavljena. Hvala lepa. Prosim vas, da podate vse odgovore, ki jih še niste odboru. Hvala lepa za to izmenjavo mnen, zanimivo izmenjavo mnen. Veliko smo izvedeli, ste pomemben element, da bi torej izboljšali podobo komunicirane banke. Končno besedo pa dobi poročevalec, prosim. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Zahvaljujem se podpredsedniku Stubu za vse odgovore in kolege pozivam, eh, da če še niso zastavili vseh vprašanj, ki so jih želeli, da jih posreduje Evropski investicijski banki, ki je izjemno pripravljena na sodelovanje in upam, eh, da bomo tudi v prihodnosti nadaljevali z tem odnosom. V naše poročilo moramo vključiti vse različne vodike in upam, da bo naše poročilo imelo vpliv tudi na EIB in da se bodo zadeve še izboljšale. E, imeli smo veliko izmenjav mnen, e, eh, v parlamentu jih bomo veliko še imeli, zaradi tega ne bom po nepotrebnem podaljševal eh, seje. Hvala lepa vsem in kmalo bomo intenzivno delali na tem poročilu. Hvala lepa. 1. februarja se bomo ukvarjali s poročilom kolega Valja. 6. februar je rok za priloge sprememb, 27. in 28. februarja pa bomo to obravnavali v odboru, na plenarnem pa potem je to predvideno za april. Tako, zdaj smo končali. Hvala lepa, gospod Stup, da ste prišli za informacije, veselimo se nadaljnih izmenjav. Gotovo bomo EB intenzivno spremljali, ne skrbite. Tema razno, nič nimam. Naj vas opozorim na sestanek naslednji teden, ponedeljek ob 15, pa spremenjen dnevni red, zadnjo točko izmenjavo z radom EASO smo dali za zaprtimi vrati brez nazočnosti javnosti in imeli bomo tudi sestanek koordinatorjev. Srečno pa domov, vidimo se naslednji teden.